Kolleginnen und Kollegen, bitte um Entschuldigung, dass ich verspätet Kolegice in kolege, se opravičujem, da sem zamudil, ampak na obisku pri meni urada so bili mladi parlamentarski, mladi ukrajinski uh, parlamentarci, ki so zdaj tukaj z nami v dvorani in imeli smo zelo intenzivno razpravo o nadaljem razlo, uh, razvoju Minska, o razvoju, ki se dogaja v regiji. Tudi sam sem bil konec tedna v Kijevu, tam sem se pogovarjal s predsednikom in tudi drugimi predstavniki. Vemo, kako težavno je za ljudi v Ukrajini izvajati reformni eh, sistem in tudi eh, sočasno se boriti. Sočasno pa moramo vsekakor biti pozorni na to, da se reformni proces nadaljuje. Ampak nismo se pogovarjali samo o tem, pogovarjali smo se tudi o tem, da za nas, naš Evropski parlament ni spremljivo to, kar se danes je zgodilo z gospod Šovcenko. Sodbe ne moremo sprejeti, ker je politično motivirana in tudi ne, ni ustrezno uh, utemeljena, tako da mislim, da mi dovolite, če rečem, da uh, protestiramo proti tej sodbi in da to povemo tudi javno, kot je tudi namen predsednika parlamenta in tudi drugih. Vidim, da mi nišče ne ugovarja, tako da bomo se torej ustrezno tudi izrazili. Bi kdo želel dodati k dnevnemu redu ali kdo ugovarjal dnevnemu redu? Vse opaske predsedujočega sem že uh, podal, to pomeni, da lahko kar najdemo, pridemo na naslednjo točko, ki je izmenjava mnen z gospod Cačeva, ki je predsedujoča parlamentarne skupščine procesa sodelovanja v jugovzhodni Evropi. Tukaj spremlja tudi delegacija parlamentarne skupščine. Gospod predsedujoča, zelo me veseli, da sva se danes že uspela dogovoriti. Tudi uh, prej smo se dogovarjali z predsedujočim parlamentarne skupščine Sveta Evrope, pa tudi predstavniki OECD-ja in ODIHR. Zelo zainteresirani smo za to, da med Evropskim parlamentom in to organizacijo okrepimo sodelovanje, tako da bo to sodelovanje izkazalo, da lahko povežemo moči tam, kjer gre za razvoj demokracije in ustanov. Vsak počne nekaj, ampak mislim, da te dejavnosti niso ustrezno usklajene. In mislim, da če bomo ustrezno delili delo in če bomo sodelovali, lahko z sredstvi um, do, v državah, kjer ukrepamo, dosežemo več. Tako da sem zelo vesel, da ste danes tukaj z nami za ta pogovor in morda bi morali še pred poletnimi počitnicami organizirati skupno zasedanje s predsednikom tudi parlamentarne skupščine Sveta Evrope, morda na podlagi tega, da bi se konkretno dogovorili o načrtu dela. Najlepša hvala, da ste se vzeli čas za ta pogovor, za to zasedanje in kar takoj vam dam besedo. Izvolite. Vzajem, Spoštovani gospod Brok, spoštovani gospod predsedujoči, spoštovani člani odbora za znanje zadeve v Evropskem parlamentu, spoštovani poslanci in poslanke, kolegice in kolegi iz nacionalnih parlamentov, člani parlamentarne skupščine procesa sodelovanja v jugovzhodni Evropi s ECP. E Dovolite, da se vam najprej zahvalim za to priložnost, da se danes z vami pogovarjam o jugovzhodni Evropi, pa tudi, da nadaljujemo serijo pogovorov, kot ste pravkar omenili. Se pogovarjamo z odborom za zunanje zadeve in to ob več priložnostih. Kar zadeva politične zadeve, bi morali med, vedno imeti pred očmi preizkušnje in izzive. Naj vam dam primer. Pomankanje politične stabilnosti v jugovzhodni Evropi je če dalje hujše zaradi dejstva, da ob migracijski krizi države v regiji niso več kos izzivom. Obstaja mnenje, da države v regiji niso kos se spoprijemati z vsemi temi izzivi. zaradi tega je prišlo do pozivov k politični samoizolaciji in izolaciji. Teh pozivov je če dalje več. Dovolite, da sem posem iskrena. Strinjam se s predstavniki vseh nacionalnih parlamentov, ki so člani naše parlamentarne skupščine, da ni alternative za evropsko perspektivo, za jugovzhodno Evropo. Vsi se soočamo z enakimi tveganji in grožnjami. Države v regiji se spoprijemajo z tveganji in z grožnjami zaradi procesa preobrazbe in sprememb v regiji Črnega morja, v, sever, eh, v Bližnem shodu in v, severnem, v Severni Afriki. Zato obstaja možnost izgube skupne perspektive za uspešno soočanje s temi izzivi. Kot običajno se najprej um, posvetim izzivom, ampak dovolite, da nadaljujem z optimistično različico in videnjem te regije. Parlamentarna skupščina procesa SEP, SECP je bila ustanovljena pred 20 leti. 24. maja smo v Bukarešti potem bolj formalno zastavili delo te parlamentarne skupščine, ko smo sprejeli ustanovno deklaracijo, pa tudi poslovnik. Potem smo dodatno institucionalizirali to parlamentarno sodelovanje s temi dokumenti. Poleg tega pa je za nas zelo pomembno, da naš odnos z evropskimi ustanovami damo v bolj institucionalni okvir. Še zlasti pa to velja za Evropski parlament, glede na to, da smo parlamentarna skupščina. Zakaj je to tolikšnega pomena za našo parlamentarno skupščino? Geografsko gledano je v naši regiji nekatere, nekaj držav, ki so različno povezane z evropskimi ustanovami. Romunija, Grčija, Bolgarija so naprimer države članice Evropske unije, druge države. so potencijalne države kandidatke. Potem pa imamo tukaj še tretjo skupino držav, ki so države širitve. Zato, če želimo izpolniti zaveze iz preteklosti, ki so uh, utelešene v naših ustanovnih dokumentih, moramo nadgrevati ta dialog in zahvaljujem se za to priložnost, da lansiramo dialog o oblikah in mehanizmih, s katerimi bi lahko prihodnje ukrepili naše sodelovanje. Na tej podlagi bomo lahko bolje izmenjevali mnenja in tudi najboljše prakse. Na ta način bomo lahko plodno sodelovali tudi v prihodnje. Danes smo tukaj, da bi izmenjali mnenja o situaciji v regiji. Na našem dnevnem redu pa je še dodatno vprašanje, namreč ali lahko vzpostavimo učinkovitejše sodelovanje na institucionalni ravni. Zahvalila bi se vam za dosedanje sodelovanje. Po drugi strani bi se želela zahvaliti tudi predstavnikom nacionalnih parlamentov, ki so zastopani v parlamentarni skupščini, pa tudi Evropskemu parlamentu. Naj ponovim, da smo istega mnenja, ko gre za vsebinsko velike teme, kot so naprimer, kateri so ukrepi in katere so politike, s katerimi bi lahko ukrepili naše sodelovanje. Podpis dokumenta, ne glede na to, kakšen bo njegov naslov, ni namenjen samemu sebi. Podpis dokumenta, s katerim bomo določili sodelovanje, bo namenjen skupnih, razvoju skupnih uh, politik, ki bodo ukrepili prepoznavnost držav v jugovzhodnji Evropi in sodelovanja med parlamentarno skupščino in evropskimi ustanovami. V današnji delegaciji so predstavniki Grčije, Romunije, Turčije, Bosne in Hercegovine, Moldavije, pa tudi Kosova, ki je najnovejša pridružena članica. V Srbiji in v Makedoniji trenutno poteka volivna kampanja. Prepričana sem, da bodo kolegi iz teh razprav sodelovali v današnji razpravi in da bodo izrazili svoje mnenje o koristih okrepljenega sodelovanja med parlamentarno skupščino in Evropskim parlamentom. Dovolite, da v svoji vlogi predsedojoče parlamentarni skupščini opišem osnovni okvir v katerem naj bi potekala današnja razprava. Omenila bom najbolj aktualna vprašanja, s katerimi se trenutno spopada naša regija. Ni dvoma, da močen migracijski pritisk na regijo predstavlja resno nevarnost za stabilnost regije. Vsi predstavniki nacionalnih parlamentov so v današnji razpravi se osredotočili na potrebo potem, da spostavimo skupne pristope pri reševanju tega problema. Pri vzpostavljanju teh skupnih pristopov pa seveda moramo ravnati skladno tudi s predpisi Evropske unije. Zato je izjemno pomembno, da države v regiji oblikujejo in spostavijo um, dober nadzor nad mejami Evropske unije, da se držijo in izpolnjujejo preteklih eh, zavez in da dosledno izpolnjujejo sporazume o vračanje. vračanju. Člani parlamentarne skupščine CEECP smo prepričani, da sporazum med Evropsko unijo in Turčijo, ki je bil dosežen prejšnji četrtek, je bil nujen. Hkrati pa smo prepričani, da je pred nami še dolga pot, ko govorimo o o tem, da se uskladi pravni okvir z mednarodnim in evropskim pravom. Zato menimo, da vzpostavitev skupne evropske migracijske politike predstavlja edino možno rešitev. To je eden od izzivov, s katerimi se spoprijema naša parlamentarna skupščina kot regionalni politični forum. To je tudi eden od izzivov, s katerim se spoprijema Evropski parlament. Dovolite mi, da omenim še dodatno prioriteto, ki ni zelo pomembna le za bolgarsko predsedovanje, temveč je bistvenega pomena za celotno parlamentarno skupščino. E e CEECP. Gre za to, da se vzpostavijo medsebojne povezave med državami članicami in to um, energetske in prometne povezave, ter da se vzpostavi infrastruktura na področju energetike in prometa. To vprašanje je še vedno na dnevnem redu v naši regiji. Ko spremamo te ukrepe, ti ne bodo služili samim sebi, temveč bo njihov namen, da bodo okrepili zaposlovanje, še zlasti zaposlovanje med mladimi, hkrati pa bodo povečali blagostanje vseh držav v regiji. Že dve leti naš odbor za gospodarske zadeve, infrastrukturo in energetiko razpravlja o teh vprašanjih. Pripravili smo in sprejeli poročila in resolucije, ki upoštevajo sprejete pravne rede, eh, torej eh, pravne akte, ki so jih sprejeli parlament, komisija in svet in ki upoštevajo tudi težave, ki izhajajo oziroma vidike, ki izhajajo iz liberalizacije energetskega trga, krepitve energetske učinkovitosti in večje energetske neodvisnosti. Diverzifikacija je še poseben problem v naši regiji, zato samo še toliko bolj posvečamo. Dovolite, da omenim še drugo pomembno vprašanje, ki je na našem dnevnem redu. Gre za potrebo in priložnost, da parlamentarna skupščina SEECP postane godilna sila evropske integracije za države v regiji. Vse države v regiji so se zavezale k temu, da bodo stopale na poti evropske perspektive. Kot sem že dejala, imamo različne ravni povezanosti z Evropsko unijo. Tiste članice parlamentarne skupščine, ki so države članice EU, delijo svoje izkušnje z širitvenimi državami in s tistimi državami, ki se pripravljajo na pridružitev. Kar zadeva sodelovanje, menimo, da morata obe strani storiti več, tako naša parlamentarna skupščina kot tudi Evropski parlament, še zlasti vaš odbor za zunanje zadeve. Pripričana sem, da če bomo sodelovali in delali skupaj, da bomo lahko vsekakor oblikovali ustrezno obliko partnerstva. Bolgarsko predsedovanje parlamentarne skupščine je konec lanskega leta predlagalo, da se spreme skupni sporazum. Vzeli smo oziroma izbrali smo pojem sporazum na podlagi našega poslovnika. Ne glede na to, kako bomo ta dokument pojmenovali, naj si bo memorandum o sodelovanju ali sporazum, vsekakor bo najpomembnejši pri tem končni rezultat. Cilj tega dokumenta bi moral biti začrtati politike, ki bodo spostavile trajno sodelovanje med parlamentarno skupščino in Evropskim parlamentom. Spoštovani gospod Brok, najlepša hvala, da ste se odzvali na moje pismo, ki sem ga poslala lani jeseni med konferenco, ki je potekala v Sofiji. To je bil vsekakor korak, s katerim sva zasnovala to sodelovanje. Trenutno spremamo oblike, različne oblike sodelovanja, kot so skupna plenarna zasedanja in izmenjave, izku, izmenjave izkušenj. Menim pa, da bo vsekakor to okrepilo prepoznavnost jugovzhodne Evrope na evropski ravni, če nam bo uspelo v prihodnjem Eh, pomočjo Evropskega parlamenta in njegovih strokovnjakov spostaviti resnično institucionalno sodelovanje. Takšno institucionalno sodelovanje bo uprit vseh držav v regiji, nadse pa bo uprit in v korist vseh naših državljanov. Ob začetku in ob mojem uvodu sem se osredotočila na izzive, s katerimi se spoprijela soprijema naša regija. Dovolite pa, da končam nekoliko bolj optimistično. Vse države članice parlamentarne skupščine verjamejo, da, ni, da, evropsk, da za evropsko perspektivo ni alternative. Zato pričakujemo, da bodo ustanove Evropske unije delile želje in upanja naših držav v regiji. Naj si bodo to države v procesu širitve ali pa države, ki se pripravljajo na pristop. Cilj tega mora biti izmenjava najboljših praks v čimprejšnji fazi. Na tej podlagi bomo lahko oblikovali in vzpostavili vladavino prava, lahko bomo v naše države dejansko zakorenili demokratične vrednote in dosegli gospodarsko rast. Gospodarska rast je potrebna v vseh državah regije. Dovolite, da se vam znova zahvalim za priložnost za današnjo izmenjavo mnen med eh, člani naše parlamentarne skupščine in člani vašega odbora. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, za vašo izjavo in za vaše sporočilo, ki nas veseli. Najprej dajem besedo gospodu Kovačevemu. Dobro, gospod predsedatelj. Dobro je došla gospoda Cačeva v vrštu. Dobrodošla, gospa Cačeva, v našem odboru Evropskega parlamenta. Tu ste v logi predsedujoči, predsedujoče parlamentarne skupščine procesa sodelovanja v jugovzhodnji Evropi. Posem prav ste imeli, ko ste rekli, da je medparlamentarno sodelovanje izjemno pomembno. Zelo pomembno je, da se izmenjujejo primeri dobre prakse in dobre izkušnje in mislim, da lahko na ta način parlamentarni nadzor bistveno izboljšamo. Sodelovanje v jugovzhodnji Evropi je pomembno, saj pomaga državam v regiji prebroditi in nadoknaditi primankljaje, ki so jih podedovale v preteklosti. Pravzaprav je to naš edini instrument, ki krepi sodelovanje in stabilizacijo. Vse, o čemer ste govorili, vse te priložnosti sodelovanja, priložnost za podpis sporazuma oziroma memoranduma z Evropskim parlamentom, vse te opcije so zelo pomembne in vse to odraža naše skupne cilje. V prisotnosti vseh članov vaše delegacije pa bi kljub temu želel zastaviti vprašanje. Morda se bo zdelo nekoliko eh, neposredno, ampak vsekakor me zanima tudi sodelovanje na ravni podjetij, kajti vse te dru, eh, države, ki so na poti k Evropski uniji in želijo sodelovati, morajo trenutno prebroditi velike ovire ki izhajajo iz razlik med njimi in eh, razlik iz digitalnih eh, možnosti. To velja tudi za ponudnike telefonskih storitev. Veste, da ko ste potovali v drugo regijo, v drugo državo v regiji, da ste morali porabiti oziroma plačati veliko samo zato, da ste poravnali računovodski, eh, telefonski račun tako da bi dejansko pozval vse te države, ki bi se želele pridružiti Evropski uniji, da začnejo sprejemati nekatere zakonodajne akte na področju skupnega digitalnega trga. Vem, da bodo morda telekomunikacijske družbe proti temu, vendar pa je to bistveno za sodelovanje v regiji. Vsekakor pa bo to pomenilo pomemben korak naprej, kajti trenutno to dejansko ovira sodelovanje. Procesu sodelovanja želim veliko uspeha in vsekakor se lahko zanesete na naše kolege, za vse člane tega odbora, da bomo z vami sodelovali. Hvala lepa. Thank you very much, uh, Chairman, and uh, may I welcome. Gospod Van Orden, hvala lepa, gospod predsedujoči. Dovolite, da toplo pozdravim med nami gospo Cačevo. Bil sem uh, nekdaj ni poročevalec za Bolgarijo. Kar kot vidim, imate 13 članic vaše skupščine in sedem teh članic trenutno ni članic Evropske unije. Uh, imate zelo visok in hvale vreden cilj, da boste krepili dobre medsosedske odnose. Seveda pa vas starajo tudi številni zelo pereči izzivi, ki, se, ki niso tako zlahka rešljivi. Pred kratkim smo tukaj govorili o mehanizmu sodelovanja in o tem, kako bi lahko se uporabljal v Bolgariji in v Romuniji. Govorili smo o trajnih problemih, ki so povezani z organiziranim kriminalom, reformo pravosodja in podobnimi zadevami. Zdi se mi, da delite res nekaj temeljnih težav. Varnost energetske oskrbe vsekakor je eden od teh uh, izzivov. Od veliko držav v regiji je odvisnih od ene večje oziroma velike proizvajalke plina, potem viri nezakonitega orožja. Mislim, da med vašimi članicami obstaja veliko težav, kar zadeva nezakonito orožje, ki se potem znajde v Zahodnji Evropi. In potem seveda sami ste, sami ste se dotaknili tudi uh, um, begunskega problema, ki je največja kriza, ki trenutno tare Evropo, še zlasti tisti del Evrope, ki jo predstavljate vi. Sprašujem se, v kolikšni meri ste se med sabo lahko strinjali glede tega, kakšne ukrepe bi bilo treba sprejeti, zato da bi lahko bili kos tem velikim težavam in sprašujem se, v kakšni meri bi lahko Evropska unija, pa tudi mednarodno pravo oziroma Evropsko pravo in mednarodno pravo bilo koristno ali pa nekoristno pri tej konkretni krizi. Številni nam reč menijo, da je nastopil čas, da se pregleda ali pa ponovno preuči delo konvencije o beguncih in tudi konvencije OZN o človekovih pravicah. Seveda so to dokumenti tisti, ki pravzaprav določajo način obravnave tistih ljudi, ki v Evropo prihajajo kot begunci ali pa kot migranti. In velike števil, veliko število teh ljudi dejansko prihaja iz dveh držav, ki sta članici vaše parlamentarne skupščine, torej iz Kosova in Albanije. 70 tisoč iz Kosova in 60 tisoč iz Albanije.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 Spoštovana gospa predsedojoča, gospe in gospodje, poslanke in poslanci. Zelo sem hvaležna, da se lahko udeležim te seje in da lahko tukaj izmenjam mnenja o sporozumu, ki velja med skupščino, parlamentarno skupščino seje ECP in Evropskim parlamentom. Dejavnosti in pogovori, ki se izvajajo, bodo nedvomno privedli do nadaljne konsolidacije parlamentarne skupščine. S tem bo to nastala dejanska platforma za medparlamentarne pogovore in tudi za močnejše sodelovanje med državami v regiji. Odpravljajo se ovire in s tem se bo nedvomno poglobilo tudi sodelovanje z Evropskim parlamentom. Institucionalizirano sodelovanje med eh, parlamentarno skupščino, um, svetom za sodelovanje in Evropskim parlamentom bo nedvomno vplival tudi na našo skupno pot proti Evropski uniji in menim, da bo to privedlo tudi do tega, da bo pridružitveni proces s tem pospešen. Sočasno pa bo s tem prišlo tudi do hitrejšega približevanja naših pravnih predpisov z evropskim pravnim redom in k hitrejšemu spoštovanju teh predpisov. Dovolite, da rečem nekaj besed o tem, kakšen je položaj v Republiki Moldaviji. Naša država se pri svojih ukrepih sedaj osredotoča na prioritetna področja reform in to uh, je v skladu z pričakovanji naših državljanov in priporočili Evropske unije. Te so povzeti v sklepu uh, Sveta za zunanje zadeve 15. februarja leta 2016. Najpomembnejša področja so tista, iz katerih so potem eh, naša vlada in drugi organi v Kišinavu sprejeli posebne odločitve. V tem procesu modernizacije je pomembno zelo, da se ogibamo napakam in um, zavlačevanju v preteklosti. Vlada v Kišinavu pa pri tem računa na nadaljno podporo Evropske unije. Temelji tega sporazuma, o katerih govorimo danes, bodo pomagali državam članicam parlamentarne skupščine, da bodo okrepile infrastrukturo na področju energetike in prometa. S tem se bo izboljšalo življenje državljanom in državljanom tem se bodo zmanjšali in s tem se bomo ognili tudi določenim tveganjem, lahko bomo bolj utrdili demokracijo in tudi človekove pravice. Pa še nekaj je zelo pomembno, namreč, da okrepimo demokratične ustanove v teh državah članicah. Dovolite, da se vrnem k Moldaviji. Lahko vam še enkrat zagotovim, da naša vlada in parlament v Kišinavu odločno nameravata sprejeti konkretne ukrepe, da bi dejansko izkoristili vse možnosti sodelovanja prek te platforme in zato, da bi okrepili gospodarsko in politično sodelovanje z Evropsko unijo v službi državljanov Republike Moldavije. Najlepša hvala še enkrat, da sem lahko danes eh, tukaj se pogovarjala z vami in tudi hvala za vso podporo, ki ste skazali moje državi. Prepričana sem, da je to platforma za sodelovanje in da bo ta platforma koristila vsem stranem, tako parlamentarni skupščini, kot tudi državljanom naših držav članic. Hvala lepa. Najlepša hvala. Um, Govoril bom romunsko. Intru, direkt... Dragi kolegi, takoj bi rad spregovoril o glavni temi. Opravka imamo z krizo brez primere. Govorimo o begunski krizi v letu 2009 je bilo predstavljeno poročilo o uredbi Eurodac in v tem poročilu je bilo zapisano, da je potrebno izboljšati predpise, kajti to eh, bo zagotovilo večjo učinkovitost sistema. Nekatere Države članice so še prav posebej izpostavljene pri toku nezakonitih priseljencev, tako je bilo zapisano v tem poročilu leta 2009. 2009. Letos pa, in že v lanskem letu pa eh, so se razmere razvile do tolikšne mere, da kaj takšnega nihče ni pričakoval. Prav imate, da potrebujemo spremembo pravnih predpisov tudi na evropski ravni. Zato bi rad podal konkreten predlog. In sicer gre za predlog v povezavi s političnim azilom za dodelitev statusa begunca. Potrebno je najti odločitev za dodelitev statusa begunca, hkrati pa potrebujemo tudi prehodno ureditev za odgovor eh, na dogodke, kot je recimo vojna v Siriji. Govorim torej o začasni zaščiti. Meni to ni všeč. Pravilno bi bilo, da se se države najprej odzovejo, zagotovijo začasno zaščito, potem izvedejo temeljit pregled vsakega eh, posameznega dosjeja in eh, po tem pregledu se lahko odločijo tudi za dodelitev stalnega azila. To bi potrebovali številni begunci in zato bi potrebovali spremembo predpisov. Evrops Evropska unija in Evropski parlament bi se lahko tako hitreje odzivala in sprejemala odločitve. Naša predsednica in pa eh, predsednica bolgarskega parlamenta je že dejala, da eh, si v Bolgariji za to prizadevajo in tudi pri nas delamo na tem področju. Romunski predsednik Johannes je dejal, da je potrebno trenutne predpise modernizirati. Na ta način bomo lahko zagotovili možnost eh, pravične rešitve. Prav je, da tisti, ki potrebuje zaščito, zaščito tudi dobijo. Ni pa prav, eh, da uživajo zaščito tisti, eh, ki predstavljajo napačne podatke. Torej ne želim posploševati, ampak na vsak način se mora Evropska unija odzvati na ta problem. E, herete. Herete že. Hvala lepa. Lepo pozdravljeni eh, pri eh, tej seji med odborom AFED in pa PSJVI. E. Tukaj gre za sodelovanje med državami Evropske unije in pa državami, ki so vključene v proces sodelovanja v jugovzhodni Evropi. Zmeraj smo podpirali prizadevanje v tej smeri in Evropska unija se sedaj srečuje z gospodarsko in begunsko krizo na vseh ravneh. To je največja kriza po eh, drugi svetovni vojni. In samo dve eh, možnosti sta pred nami. Evropska unija lahko brani svoj aki komuniter, eh, torej človekove pravice eh, in pa pravo Evropske unije, ali pa vsaka država članica poskrbi zgolj za svoje lastne interese. Na ta način bi bile ponovno vzpostavljene meje. Torej, ali bomo imeli skupen pristop za odziv na to krizo ali pa nas bo ta kriza zadušila. Enostranske odločitve, kot recimo zapiranje meja, niso trajnostna rešitev. V eh, Grčiji je ogromno eh, beguncev, ki nimajo kam. In kljub eh, sporazumu med Evropsko unijo in Turčijo si bomo morali močno prizadevati, eh, da eh, bi ta sporazum tudi izvedli. In v to sem prepričana. Septembra je bil sprejet dogovor o premestitvi na deset tisoče beguncev v države članice Evropske unije. In doslej jih je bilo premeščenih le okoli 2000. No, v zaključek naj povem še, da so zunanje meje Grčije zunanje meje Evropske unije. Učinkovit nadzor na mejah eh, pomeni izvajanje vseh odločitev, ki so bile doslej sprejete za eh, zmanjšanje eh, pritoka beguncev. Poleg tega pa je potrebno najti tudi ustrezno ravnotežje med nadzorom na mejah in pa eh, med eh, načelom nevračanja, eh, tukaj gre eh, za azilne postopke. Potrebno se je zavedati tudi posebnega položaja naše meje na morju in zaradi tega pozdravljam odločitev o spostavitvi Evropske obaljne straže. Hvala lepa. Hvala lepa. Parlament je že pred 15 leti to predlagal, da bi kaj takšnega uvedli. Ampak eh, v komisiji in svetu so bili že odnegdaj nekoliko počasni. Gospod Kavuzoklu iz Turčije. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Bugünkü buradaki toplantımızın gelecek perspektifi açısından. Najlepša hvala. Današnja seja je izjemno pomembna čeprav eh, posebej iz vidika odločitev v prihodnosti upam, da bodo sprejete konkretne odločitve. Evropa oziroma države v jugovzhodni Evropi želijo predvsem eh, integracijo. Integracijo oziroma vključevanje v Evropsko unijo in sprejeti želijo politike, ki bodo v skladu s politikami Evropske unije. In Begunska kriza je bila že izpostavljena, o tem ne bom več govoril, govoril bom o drugi temi. Določene eh, države, ki so članice naše organizacije, eh, so članice Evropske unije, druge niso, nekatere želijo postati članice Evropske unije. In če želimo stabilnost eh, jugovzhodne Evrope, če se želimo izogniti novim političnim konfliktom, potem moramo zagotoviti čim hitrejši eh, proces evropskega vključevanja. Na ta način bomo lahko zagotovili prosti pretok eh, v tistih državah, ki eh, to želijo. To je vse, kar sem želel trenutno povedati. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Kukan. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najprej bi rad pozdravil prispevek predsednice eh, procesa sodelovanja v jugovzhodni Evropi. Gre za zelo pomembno pobudo za parlamentarno skupščino parlamentov v tej regiji. Veliko je izzivov, s katerimi se srečujemo in zato potrebujemo parlamentarno sodelovanje in parlamentarni dialog. Eh, med državami Evropske unije in pa jugovzhodne Evrope. Regionalno sodelovanje je pri tem zelo pomembno, še prav posebej pa praktično izvajanje načel evropske integracije. Evropski parlament eh, pripisuje velik pomen eh, medparlamentarnemu dialogu, še prav posebej na temo aktualnih vprašanj. Če želimo okrepiti parlamentarno eh, dimenzijo PSJVE, potem je potrebno izboljšati kakovost eh, vključevanja v Evropsko unijo. Sodelovanje eh, poteka eh, na usklajen in pa ustrezen način. Večine, večina članic parlamentarne skupščine za proces sodelovanja v Jugoshodnji Evropi redno sodeluje pri teh sejah predlagam pa tesnejše sodelovanje z PSJVE. Ampak na mesto formaliziranih eh, odnosov eh, bi eh, priporočil, da se osredotočimo na bolj neformalne oblike sodelovanja. Govorim o sodelovanju evropskih poslancev pri sejah te parlamentarne skupščine in tako naprej. Veliko je različnih možnosti. Mislim, da bi lahko to vrstno sodelovanje eh, služilo interesom vseh. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Palan iz Albanije. Hvala lepa, gospod Brok. Govoril bom angliško. Glede na to, da ni albanskega tolmačenja. Najprej. Romunija, potem Albanija in sedaj Bolgarija. To so države, ki so si sledile na čelu parlamentarne skupščine za proces sodelovanja v jugovzhodni Evropi. Sodelovanje poteka na različnih področjih, na področju prožne varnosti in tako naprej. Bulgarsko predsedstvo nas je pripeljalo sem v Evropski parlament in pa v odbor za zunanje zadeve in okrepilo je sodelovanje med nami in pa Evropskim parlamentom. To pozdravljamo. Imeli smo tudi eh, dialog eh, o eh, sedežu eh, stalnega sekretarjata in upam, eh, da bomo do takrat, ko bomo. Eh, zaključili razpravo na to temo uh, že vsi vključeni v Evropsko unijo in da bo ta naslednjič v Bruslju. Ne morem se izogniti glavnim točkam, ki ste jih izpostavili tudi sami. Eh, predvsem tukaj govorim o begunski krizi in zahvaljujem se Turčiji, pa tudi Evropski uniji za pomemben dogovor pretekli četrtek, ki bi lahko pomenil velik premik pri odgovoru na to krizo ampak eh, kot je bilo rečeno že pretekli četrtek. Gre tukaj za neke vrste zahvalo Turčiji eh, za pomoč pri eh, upravljanju begunske krize in primerno zahvalo bi predstavljala tudi uvedba brezvizumskega režima. Evropska unija mora razmisliti eh, o, tudi o eh, tem, da pospeši postopek eh, ukinitve vizumskega režima za prebivalce Kosova. To bi bilo zelo dobro. In če se vrnem k pomislenkom gospoda Van Ordna, res je, da je v preteklih mesecih eh, bilo eh, več primerov. Eh, kosovskih albancev, ki so iskali azil v državah članicah Evropske unije, ampak to število se je zmanjšalo zaradi odličnega sodelovanja med Albanijo, Kosovom in pa državami članicami Evropske unije. Torej, zaključek svoje razprave naj povem, svojega prispevka naj povem, da, dobro, eh, da bi bilo dobro razmisliti o ukinitvi vizumskega režima za Kosovo. Hvala lepa, sedaj pa gospod Plenković. Najlepša hvala, gospod Brok, spoštovana gospa Sačeva, predsedujoča parlamentarne skupščine za proces sodelovanja v jugovzhodnji Evropi, spoštovane kolegice in kolegi, eh, dragi eh, prijatelji iz držav, ki so vključene v ta proces. Mislim, da je danes eh, pravi dan za razpravo o sodelovanju med Evropskim parlamentom in pa nacionalnimi parlamenti ki sodelujejo v PSJVE. To pravim uh, kot uh, diplomat, eh, ki je že od leta 96 sodeloval v tem procesu. Gre za proces sodelovanja v jugovzhodni Evropi in uh, iz uh, tega je šel tudi pakt stabilnosti za jugovzhodno Evropo. Danes mislim, da govorimo predvsem o dveh pomembnih vidikih našega sodelovanja. Prvi vidik je da skušamo predstaviti to, kar počne Evropski parlament v vseh eh, državah jugovzhodne Evrope, kot je povedala eh, predsednica, eh, se številne države pogajajo o članstvu, nekatere čakajo na ta proces. In mislim, da je to parlamentarno sodelovanje izjemno pomembno tako za Evropsko unijo, kakor tudi za države v jugovzhodni Evropi. E, drugi vidik e, pa so aktualne teme, e, to je omenil že kolega Kukin, tukaj je recimo begunska kriza, ki zadeva prav vse države jugovzhodne Evrope, hkrati pa to zadeva tudi Evropsko unijo in njene drž njenih držav članic. Stališče Evropske unije neposredno vplivajo tudi na položaj v državah jugovzhodne Evrope pomembna eh, pobuda je spoštovanje načela eh, evropske solidarnosti, spoštovanje mednarodnih načel, eh, šengenskih meja, dublinske uredbe, zagotavljanje podpore in pomoči tistim, ki so se znašli v težavni življenjski situaciji. Eh, to uh, mora biti pomembna eh, tema, vse to mora biti pomembna tema našega sodelovanja. Parlamentarno sodelovanje je potrebno izkoristiti tudi za ukrepitev gospodarskih odnosov. Mislim, da se v tem skriva ključ do stabilnosti in pa do tesnejših odnosov med vsemi državami v jugovzhodni Evropi, če tudi ostajajo številna odprta vprašanja med eh, posameznimi eh, državami, ki sodelujejo v procesu sodelovanja v jugovzhodni Evropi. Pri tem moramo upoštevati prožno eh, načelo, usredotočati se moramo mm, na pomembne vidike našega sodelovanja na ta način in z osredotočenjem na vsebino lahko pospešimo postopek vključevanja teh držav v Evropsko unijo in prioriteta Evropske unije mora ostati eh, proces eh, širitve. Danes bomo govorili tudi o Bosni in Hercegovini in Albaniji, pa boste lahko videli, eh, kako v praksi izgleda razprava o letnem poročilu Evropske komisije. Zelo me veseli, da ste danes tukaj z nami in zahvaljujem se vam za ta obisk. Hvala lepa, gospod Haliki. Hvala lepa, govoril bom albansko. Prvič bi vas rad vse pozdravil, še prav posebej bi rad pozdravil eh, predsednico eh, parlamentarne skupščine za proces sodelovanja v jugovzhodnji Evropi. Z veliko pozornostjo sem prisluhnil eh, prispevkom v današnji razpravi in spoštujem mnenje vseh. Mislim, da so v skladu z pričakovanjem vseh držav v tej regiji, da postanejo del Evrope. Ampak, če se vrnemo k eh, eni izmed eh, tem, ki je bila omenjena danes in se je nanašala na Kosovo, rad eh, bi se zahvalil vsem državam, ki so podprle stabilizacijsko pridružitveni sporazum z Kosovom, še prav posebej bi se rad zahvalil Evropskemu parlamentu, ker je glasoval za ta sporazum. In rad bi pozval Evropski parlament in države članice Evropske unije, da poskrbijo za uvedbo brezrizomskega režima za prebivalce Kosova. Takoj, ko bo to mogoče, kajti ostajamo edina izolirana država v Evropi, edina država, eh, katere državljani se ne morejo eh, prosto premikati po evropskem kontinentu. To je edina država. ki eh, ne zagotavlja nobene mobilnosti za študente ali pa za podjetnike. Torej, eh, to je zares edina izolirana država in nobenih možnosti ni za prebivalce Kosova, da bi sodelovali z eh, prebivalci Evropske unije. sporozum CEFTA, ki je bil podpisan z nekaterimi državami v eh, regiji, pa eh, določene države podpisnice ne izvajo in to je tudi eden izmed razlogov za ta položaj Kosova. No, če se vrnem k vprašanju 70 tisoč eh, beguncev iz Kosova, številka kot takšna je povsem pravilna in jo tudi poznam, ampak države Zahodnega Balkana, predvsem nekdanja Jugoslovanska republika, eh, Makedonija, eh, Albanija, eh, Torej, to je bila situacija, ko so ti države morali sprejeti številne begunce iz Kosova. Ne govorim, da je ta situacija primerljiva z današnjo situacijo, vendarle pa so. Eh, nekateri pojavi podobni. Torej, na Kosovo je veliko kriminalnih eh, združb, eh, ki delujejo iz srpskega in pa kosovskega ozemlja in te kriminalne združbe izkoriščajo te velike premike državljanov Kosova. Kljub temu pa moram reči, da inštitucije Kosova niso pripravljene na sprejem eh, tako velikega števila beguncev. Pri tem je seveda potrebno spoštovati pravico do eh, prostega gibanja eh, beguncev. No toliko torej o situaciji na Kosovu. Številke, ki ste jih navedli, eh, so številke izpred dveh let. Eh, povedati je potrebno, da so se te številke izredno znižale sedaj. Veliko je informacij eh, za strani eh, držav članice Evropske unije, pa tudi eh, iz strani kosovske vlade. Veliko beguncev iz Kosova je bilo vrnjenih v državo in ljudje ne želijo naskrivaj bežati iz te države, torej mislim, da bodo te številke predvsej upadle če se vrnem k pobudi o vključevanju vseh držav jugovzhodne Evrope v Evropsko unijo, bi vam rad eh, povedal, da je zelo pomemben demokratičen dialog o vzpostavljanju miru, miru na Balkanu, še prav posebej eh, med Srbijo in pa Kosovom. Eh, to bo odgovornost odgovornost eh, kosovske vlade in eh, obe državi si za to prizadevate. Kljub temu, da obstaja veliko problemov med obema državama. Iskreno upam, da eh, bo pobuda PSJVE uresničena in da bo v popolnem skladu z pravili Evropske unije in pa z zakoni v uh, državah članicah uh, parlamentarne skupščine za proces sodelovanja v jugovzhodni Evropi. Upam, da bodo države članice Evropske unije eh, končno priznali tudi, da je Evropa naš skupen dom in da se moramo tudi mi počutiti del Evrope. Gospod Šoltes. Gospod predsedujoči, hvala za besedo. Eh, Lepo zdrav vsem prisotnim tudi v eh, mojem imenu. Na podlagi eh, vsega povedanega mislim, da seveda je potrebno vzpostaviti pomembnost te asociacije jugovzhodne Evrope in tudi pomembnost dimenzijo, ki jo Evropski parlament prispeva v tem sodelovanju. Mislim, da v prihodnje bo sodelovanje držav v jugovzhodni Evropi še toliko bolj pomembno, zlasti zaradi preizkušnje, pred katero je tudi cela Evropska unija, to je ta migranska eh, kriza, ki jo seveda eh, tudi z eh, kakršnikoli podpisom dogovora s Turčijo ne bomo rešili čez noč. Mislim, da sve so pred državami jugovzhodne Evrope veliki izzivi tako na gospodarskem, Eh, področju eh, spoštovanju človekovih eh, pravic, tudi azilne politike in še nekaterih drugih. In tu ravno mislim, da lahko igra Evropski parlament pomembno vlogo tudi v pomoči tem državam, da čim prej postanejo del te širše evropske družine in mislim, da tu lahko ponudimo roko kolegom iz jugovzhodne Evrope za še tesnejše eh, sodelovanje in koordinacijo, ki bi seveda pomagala vsem eh, državam, predvsem pa seveda tudi okrepila sodelovanje zlasti glede teh perečih problemov, ki se nanašajo na eh, vprašanje begunske krize in pa seveda tudi zagotavljanje stabilnosti miru v tej regiji. Hvala. Hvala lepa. Уважаеми господин Брок, уважаеми членове на Европейския парламент. Спощавани господ Брок, спощавани посланци Европейския парламент, спощавани члани парламентарне скупщине, Naj povem, eh, da se mi je zdela ta razprava zelo koristna in rada bi se zahvalila vsem udeležencem čeprav posebej bi se rada zahvalila članom odbora za zunanje zadeve, kakor tudi predstavnikom parlamentarne skupščine procesa sodelovanja v jugovzhodni Evropi. Problemi jugovzhodne Evrope so tudi problemi, o eh, katerih razpravlja Evropski parlament lahko vam zagotovim, in tukaj se obračam na vas, eh, poslance Evropskega parlamenta, da nam današnja razprava daje še več zagona za prihodnje delo, za nadaljna prizadevanja. In upamo, da bo to vodilo v oprijemljive rezultate in upam, da bo članstvo v Evropski uniji eh, postalo dosegljiv cilj za številne države v regiji. Naj odgovorim na vprašanje gospoda Van Ordna. Ne mislim, da smo organizacija, ki eh, naj bi identificirala temeljni mehanizem za spopadanje z izzivi begunske krize. Vendar pa menimo, da bi morda morali spremeniti eh, določena eh, pravila, ki trenutno veljajo. Poleg tega, bomo morali razmisliti tudi o evropski in mednarodni zakonodaji. Potrebno je razmisliti o tem, eh, na osnovi katerih načel je bila sprejeta ta zakonodaja v preteklosti in kakšno zakonodajo potrebujemo za prihodnost. Pomemben je tudi prenos evropske zakonodaje v nacionalno zakonodajo. Eden eh, izmed kolegov je povsem pravilno povedal, da smo spremenili naše zakone, uh, na področju eh, migracij in pa azila. In romunski parlament eh, želi storiti nekaj podobnega. Vendar pa upamo, da bodo vse države v naši organizaciji, če tudi so na različni stopni razvoja, kar zadeva eh, vključevanje v Evropsko unijo, imela tesno sodelovanje z drugimi državami, članicami, z drugimi eh, državami, eh, ki so vključene v proces sodelovanja v jugovzhodni Evropi. In vsekakor bi se rada zahvalila vsem, ki ste pomagali institucionalizirati stike med eh, parlamentarno skupščino in pa Evropskim parlamentom. Lahko vam zagotovim, da bomo nadaljevali z tesnim sodelovanjem. Nedvomno je to, kar počnemo, koristno za države v regiji, še prav posebej pa za državljane naših držav. Še enkrat najlepša hvala, gospod Brok, za to priložnost, eh, da smo lahko obiskali eh, odbor za zunanje zadeve, da smo lahko izpostavili Eh, nekatere vidike, s katerimi se ukvarjamo v parlamentarni skupščini eh, procesa sodelovanja v jugovzhodnji Evropi. Še enkrat najlepša hvala. Gospa predsednica, prisrčno se vam zahvaljujem tudi eh, kolegicam in pa kolegom iz vaše delegacije. Mislim, da vsi menimo, da bi bilo potrebno ta proces sodelovanja na številnih področjih razviti. Poleg tega pa se vam zahvaljujem tudi za to, da ste bili pripravljeni razpravljati o temah, ki so za nas zelo pomembne, eh, seveda ena izmed teh tem tudi begunska kriza. In imam občutek, da eh, so se države Zahodnega Balkana, ki niso članice Evropske unije, obnašale v eh, določenih eh, primerjih še bolj solidarno kot pa države članice. Tukaj govorim o dogodkih od preteklega leta naprej in to smo si tudi zabeležili in mislim, da je to pomembno tudi povdariti. To begunsko vprašanje je globalno vprašanje, govorimo o 12 milijonih eh, beguncev, eh, Irak, eh, Libanon, Jordanija, so države, ki nosijo še prav posebej veliko breme. Če si ogledamo geografski položaj, potem lahko vidimo, eh, da eh, so vaše države še prav posebej obremenjene zaradi tega, ker so tudi eh, cilj tihotapcev. In upam, da bomo lahko našli skupaj odgovor z pomočjo evropske solidarnosti. Vidimo, da se vzpostavljajo tudi nove poti iz Severne Afrike in uh, zato bo potrebno še tesnejše evropsko sodelovanje, potrebno uh, se soočiti z uh, problemom v Libiji. Uh, Islamska država je tam že prevzela tihotapske združbe, to je neki nov podjetniški model in vprašanje, kaj se bo iz tega razvilo, zato je zelo pomembno uh, sodelovanje. Gospod put van orden na eh, zadnjem vrhu z eh, Združenim kraljestvom so bili podani že posebni predlogi eh, za okrepljeno sodelovanje in za to, eh, kako eh, ta vprašanje skupaj rešiti. Eh, mislim, da pri tem eh, globalnem vprašanju vsekakor potrebujemo tesno sodelovanje v Evropski uniji. In, eh, pa evropsko solidarnost. 60 milijonov beguncev imamo na svetu in mislim, da se je potrebno soočiti situacijo na Bližnem vzhodu eh, z razvojnimi težavami v Afriki. Vse to so naši skupni izzivi. Prisrčno se vam zahvaljujem za ta pogovor in zelo bi me veselilo, če bi lahko z tem sodelovanjem tudi nadaljevali. Najlepša hvala.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 Glasovanje bo jutri zjutraj. Imamo 168 predlogov sprememb. Prepričan sem, da bo gospod Fleckenstein s 17 kompromisi našel dobro rešitev, tako da eh, ga prosim, če nas lahko upelje v razpravo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Osnutek poročila je bil pripravljen. 16. februarja v odboru za znane zadeve, takrat smo o njem tudi prvič govorili. Od junija 2014 ima Albanija eh, status države kandidatke in komisija pričakuje veliko napredka na petih konkretnih prednostnih področjih, zato da bi potem lahko odprlo, odprla pristopna pogajanja oziroma se dala priporočilo za to. Pravosodne reforme so posebna prioriteta eh, albanske vlade in tudi 90 odstotkov prebivalstva meni, da so to najpomembnejše reforme v državi. To poročilo pravi, da naj bi um, se še posebej hitro začele izvajati pravosodne reforme, seveda pa je treba imeti pred očmi tudi druge reforme prioritete. Um, tukaj, Tako kot lani se torej poročilo osredotoča na pet glavnih prioritet in o njih smo že govorili 16. februarja, zato se vanje ne bom posem spuščal in dobili smo 143 predlogov sprememb. Večina jih je prišla iz peresa, poročeval, eh, iz peres poročalcev v senci, ki se jim zahvaljujem za konstruktivno sodelovanje. Pri Dobili smo veliko podpore pri najrazličnejših eh, kompromisnih predlogih za posamezne tematske ehm, vidike. Le pri eni točki nismo našli soglasja, še zlasti kar zadeva tiste predloge spremembe. Gospoda eh, Bočasa, ki želi, da bi se proces približevanja eh, v celoti zaustavil. Ali pa v določenih primerjih, kjer se predlogi niso zdeli uravnoteženi, kjer so bili preveč v spredje postavljeni eh, posamezni interesi, tam so tudi določene težave. Naj povem, da bo verjetno to tudi predmet današnje razprave. Seveda je zaščita manjšin pomembna tema, ampak če bomo začeli sedaj uh, v vsakem odstavku obravnavati posamezne manjšine, potem bo resolucija predvsej obremenjena s tem in bo temu porašanju posvečeno preveč pozornosti glede na realnosti v državi. In tukaj smo imeli nekaj razlik v mnenju. Pripravili smo 17 kompromisnih predlogov sprememb, ki upoštevajo najpomembnejše vidike eh, procesa in albanske reforme. Gre za to, da je treba imeti konstruktiven politični dialog v Albaniji. Naprimer, šlo je tukaj za zakon o dekriminalizaciji, potem reforma eh, upravnega sistema, pravosodnega sistema, potem seveda tudi boj proti organiziranemu kriminalu, potem tudi zaščita pravic manjšin, proti diskriminacije. Vse to so teme, ki so našle svoj prostor. Potem smo se obravna, ukvarjali tudi z eh, poročilom OVSE in ODIHR po zadnjem krogu volitev. Vloga civilne družbe v demokraciji nasploh in v pridružitvenem procesu Evropske unije je bila še posebej pomembna vsem nam. Pomen poklicne oziroma profes, profesionalne eh, neodvisne javne radiotelevizije je bil eden od ključnih element za vse nas. Dvostranske eh, dobrososedski odnosi Albanije, pa tudi konstruktivna vloga Albanije v regiji, med drugim v boju proti muslimanski eh, radikalizaciji in boja proti terorizmu, to so vidiki, ki so dobili tudi svoje upravičeno mesto. Kot poročevalcu mi je bil uspelo teh 17 kompromisnih predlogov sprejeti eh, soglasno v 30 minutah. Če tudi eh, obstaja tu in tam manjša eh, razlika v mnenjih, vsekakor to kaže, da smo precej soglasni, kar zadeva poročilo in to kaže, da je Albanija na pravi poti proti Evropski uniji če tudi si seveda želimo tu in tam kaj boljšega ali da bi bilo hitreje storjeno, kljub vsemu usmeritev je prava in ta eh, razvoj nas vsekakor veseli. Hvala lepa. You, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Rad bi se zahvalil poročevalcu za pripravo dobrih kompromisnih predlogov in za dobro sodelovanje pri delu Imamo 17 kompromisov, ki pokrivajo najpomembnejša vprašanja. Mislim, da je besedilo uh, uravnoteženo uh, in deležno velike podpore. Upam, da bomo lahko podprli uh, to poročilo. Država mora sprejeti določene reforme in Evropski parlament mora spodbuditi politike, da te reforme izvedejo. Naprimer, treba je reformirati pravosodje to je ena od tistih tem, ki smo jo najpogosteje raz, eh, obravnavali v poročilo in veseli me, da smo našli sedaj skupen jezik v zvezi s tem. Beneška komisija je svoje poročilo v svet poslala pred nekaj dnevi in upam, da bo to dobra podlaga za reforme. Kar se tiče drugih vprašanj, pa me prav tako veseli, da smo prišli do kompromisa, kar se tiče boja proti eh, korupciji in organiziranemu kriminalu, kar se tiče eh, upoštevanja eh, priporočil OECD-ja in drugih organov v zvezi z regionalnim sodelovanjem. Imam pa pomisleke v zvezi z naslednjo točko. Gre za spremembe zakonodaje o medijih in pa uh, odločitve, kar se tiče generalnega direktorja javne RTV. Kar se tiče uh, generalnega direktorja, je bila odločitev sprejeta eh, precej enostransko, ne na podlagi in konsenza in bojim se, da se bo končalo pri politizaciji eh, RTV-a in podobno se je zgodilo v primeru eh, Makedonije. Predlagal sem, da to vključimo v 14. kompromisni predlog. Uložil eh, sem se, sem še dva predloga spremembe, najprej v zvezi zakonodajo o dekriminalizaciji in to je že bilo sprejeto, to je treba pozdraviti in na to še zakonodajni akt o žvižgačih. Vlada je to predlagala, ampak zakon še ni bil sprejet. Hvala. Much, much, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Tega še opazila nisem, tako da to ni težava, pravi govornica. Rada bi se zahvalila gospodu Fleckensteinu, poročevalcu in poročevalcem v senci za pripravo kompromisnih predlogov eh, pri tem poročilu o napredku Albanije. Govorimo o imenu gospoda Kjučuka, ki je bil poročevalec v senci za to poročilo. Mislim, da predlogi sprememb odražajo vlogo Albanije pri zagotavljanju regionalne stabilnosti, eh, pri konstruktivnem sodelovanju s sosednjimi državami. Albanija je naredila nekaj napredka, kar se tiče upoštevanja političnih kriterijev za večjo integracijo. To najdemo v poročilu in v 17 kompromisnih predlogih. Ampak konstruktiven politični dialog o reformah je nujen, če želimo narediti napredek pri eh, pristopnem postopku eh, za Evropsko unijo. Albanija se sooča s številnimi izzivi, kar je odraženo tudi v besedilu. Vlada je že sprejela določene korake v pravo smer država mora konsolidirati dosežke pri ključnih eh, prioritetah, ki so potrebne za pogajanja, naprimer eh, reforma pravosodja, boj proti korupciji in pa depolitizacija eh, javne uprave. V zaključku bi rada dejala, da je treba eh, podpreti tiste predloge sprememb, ki izpostavljajo potrebo po ukrepih, ki bodo zagotovile politično ki bodo zagotovili politične, socialne in demokratične pravice, eh, pravice manjšin, pravice drugih eh, manj, eh, ranljivih skupin. Hvala. Poštovana predsedujoča, predsedujoči, govorim v imenu kolega poslanca gospoda Tamaša Meseriča, ki žal danes ni mogel priti na odbor. Najprej bi se seveda želel zahvaliti poročevalcu, gospodu Flakensteinu, za odlično opravljeno delo in ostalim kolegom poročevalcem v senci za sodelovanje. Eh, moram reči, da smo zadovoljni z večino kompromisnih amadmajev in tudi nasplošno samim predlogom besedila resolucije na predhodbanje za leto 2015. Kot je že v predlogu besedila resolucije podaril poročevalec, je Albanija država, ki je v zadnjih nekaj letih opravila izjemen napredek, kar se kaže tudi v tem, da je pred dvemi leti pridobila status države kandidatke. Se pa treba zavedati, da kljub temu izzivi še vedno obstajajo in da je potrebno hitro in čakovito obravnavati, da bo Albanija ostala na te uspešno in ciljno usmerjene poti do članstva EU. Eh, na tem mestu bi rad še nekaj besed namenil kompromisnim amadmajem. Najprej bi se osredotočil na kompromisnim amadmaj številka 16, ki govori o varnih državah. Eh, naše politične skupine ima namreč nekaj zadržkov glede tega, da je Albanija dodana na ta seznam. Žal na odboru Libe in Apec še vedno poteka debate glede tega in končne odločitve do danes še ni bilo sprejete, zato bi predlagal, da se zadnji del kompromisnega amandmaja izbriše z namenom, da se končno odločitev prebosi pristojnemu odboru Libe in seveda Afet, ki bo na to zakonodajno besedilo podalo mnenje. Moram pa podariti, da je skupina Zeleni vesela in pozdravlja, da je bilo v besedilo vključenih in izpostavljenih kar nekaj ključnih okoljevarstvenih problematik. Obozili smo, da je poročevalec vložil madma številka 134, ki opozarja na zelo pomembno okoljevarstveno problematiko, ta izgradnja hidroelektraren v zaščitenem okolišu reke Vjose in mnenja smo, da je izgradnja hidroelektraren v konfliktu z evropskimi okoljskimi standardi in zakoni in zato želimo dodati še to, da podpiramo pridobivanje obnovljivih virov energije, vendar ne za vsako ceno in seveda tudi nasprotujemo takim projektom, če kršijo okoljske standarde. Zato seveda pozivam kolege poslanci iz ostalih političnih skupin, da, prejmejo, da podprejo poročevalcem ADMA in tudi dveh, dva amadmaja zelenih, ena tri sedem in ena tri osem, ki naslavljajo omenjeno problematiko. Hvala. Najlepša hvala. Gospod predsedujoči, govorimo o napredku, ki ga je upravila Albanija, ki se želi pridružiti Evropski uniji. Treba izpostaviti tudi njihovo konstruktivno logo v regiji. Po mojem mnenju niso dobra sosednja država. Še posebej, kar se tiče uh, Grčije. Mislim, da kršijo pravice grške manjšine v eh, Albaniji. Nastale so težave pri eh, razlikovanju, pri razločevanju med dvema ekskluzivnima eh, ekonomskima conama v teh državah. In eh, zadeva se je zapletla še eh, posebej zaradi migranskih takov. Tako da mi zaradi teh treh razlogov ne bomo podprli tega poročila. Podpredsedujoči, samo še tri stavke, če dovolite. Um, da omenim tri točke oziroma tri teme. Vsi skupaj smo rekli, da še zlasti, kar zadeva reformo pravosodnega sistema, prosimo komisijo naj zelo pozorno izvaja spremljevalne dejavnosti in izvaja monitoring, tako da ve, da bo lahko potrdila, da se stvari razvijajo in da bo lahko povedala, če lahko tudi parlament kakorkoli pomaga. V soglasju s kolego Kukanom bo v jutri, jutri predložila ustni predlog spremembe k. Uh, predlogu kompromisa šest. Tam predvidevamo oziroma menimo, da bi bilo dobro črtati tri besede, ki se nanašajo na izvrševanje and its enforcement. Torej, če bomo resnično počakali, da bo vse dejansko uveljavi, da bo vse dejansko izvedeno, potem bo to trajalo dlje časa. Ne želimo pa si, da bi toliko časa čakali z začetkom pristopnih pogajanj želimo, da se sklene v parlamentu z veliko večino, da se izvajanje in izvrševanje začne, da pa bi počakali, da je vse dejansko izvršeno in izpeljano, to pa po mojem mnenju ne bi bilo pošteno, kajti vsi vemo, kako velika naloga to je. In če dovolite še zadnji stavek o tem, kar je omenil gospod Kukan z vidika zakona o medijih in uh, imenovanja generalnega direktorja, tukaj mu dam prav. Uh, in tudi prejšnja zakonodaja Eh, je bila po mojem mnenju boljša od trenutne, ampak pošteno moramo vedeti in videti, koliko let je del političnega razreda v Albaniji izvajal obstrukcijo pri tej točki. Zato je pač na neki točki treba tudi imenovati osebo na to delovno mesto. Veste, da sem načeloma istega mnenja kot vi, ampak mislim pa hkrati, da je treba upoštevati zgodovino, ki je do tega pripeljala. Hvala. Yeah, and Herzegovina. Prehajamo na točko v Bosni in Hercegovini. Besedo dajem gospodu Kristjanu Dampredi. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, in hvala tudi vsem političnim skupinam, da ste v razširjenem predsedstvu prejšnji teden eh, podprli idejo o glasovanju eh, o poročilu eh, o Bosni in Hercegovini. Eh, da ste podprli obisk naše delegacije. Imeli smo 69 eh, predlogov sprememb, ki smo jih dobili. Rad bi se zahvalil vsem kolegom in kolegicam, vsem političnim skupinam za vaše delo. Zgodba je bila podobna eh, tudi lani. Bosna in Hercegovina je predmet zanimanja v našem odboru. V kompromisnih prilogih sem poskušal upoštevati čim več, čim več teh prilogov sprememb. Imamo jih 19, pokrivajo uh, eh, 115 od uh, 169 prilogov sprememb. Mislim, da smo tako poskušali upoštevati eh, stališča vseh političnih skupin preden se spustim v podrobnosti v zvezi s kompromisi, bi se rad zahvalil poročevalcem v Senci. Hvala tudi predsedniku eh, delegacije za Bosno in Hercegovino in Kosovo, Toninu Piculi, ki nam je pomagal eh, pri našem delu. Veliko predlogov sprememb se nanaša na najnovejši razvoj dogodkov. na kandidature, na eh, mehanizem koordinacije, na sprejem eh, sporazuma, eh, stabilnostnega in pridružitvenega sporazuma. Pripravili smo kompromisa 1 in 2, ki pokrivata ta vprašanja. S tem podpiramo evropsko pot Bosne in Hercegovine. isti teden, ko je Evropski svet spremal dogovor eh, s Cameronom o slavnem Brexitu, je Bosna in Hercegovina uložila eh, svojo prošnjo. To je zelo simbolično. Eh, teden smo začeli s to gesto Bosne in Hercegovine, končali pa smo ga s Cameronom toliko z političnega vidika. Pozdravili smo eh, to prošnjo za članstvo in obljubili, da jo bomo čim prej obravnavali, tako da bo lahko na to prošnja oziroma kandidatura sama poslana Evropski komisiji v mnenje. Komisija eh, bo na to poslala vprašalnik, eh, odgovori bodo zahtevali veliko dela in eh, s tem delom je treba začeti kompromis številka dve govori eh, o tem, da lahko se predlaga kandidaturo komisiji. Eh, Bosna mora napredovati pri dveh stvarih in to je koordinacijski mehanizem ter spoštovanje trgovinskega dela pridružitvenega eh, in sporazuma, ki so ga sprejeli in pri tem je treba sprejeti seveda odločitev na ravni sveta. Mehanizem koordinacije mora biti eh, čimprej usklajen med različnimi entitetami in pridružitveni sporazum brez tega ne more eh, biti sprejet oziroma proces ne more, ste, ne more steči. Najprej je treba odločiti o, o teh stvarih, preden uh, gremo naprej. Komisar Han je danes v Sarajevu, kjer se pogovarja o teh uh, eh, stvarih. Danes torej pričakujemo uh, torej nove informacije o mehanizmu koordinacije. Koordinacije med uh, entitetami, med skupnostmi. Dovolite mi, da opišem še kompromis številka 3, ki govori o političnih reformah, ki morajo biti eh, sprejete zato, da zagotovijo ustrezno eh, politično zastopanost vseh skupnosti in vseh državljanov, glede na, ne glede na to, eh, iz kakšnega političnega ali drugega ozadja prihajajo. Upoštevati je treba sprejeti sporazum, kopenhavnske kriterije, pravni rekt skupnosti in tako naprej. Izpostavili smo tudi spoštovanje evropskih vrednot, eh, spomnili pa smo že lani na federalizem, na eh, zastopanost vseh in na legitimno zastopanost. Malce pa sem razočaran, če dovolite, da nam ni uspelo doseči eh, odločitve o kompromisu v zvezi s splošnimi in lokalnimi volitvami. Imamo amandmaje. Uh, 68, 169, ki o tem govorijo. Zagotoviti je treba zastopanost vseh ljudi in vseh državljanov. Upam, da bo skupina socialistov končno prišla do solidarnosti, ki jo pričakujemo. Gre za to, da ustrajamo pri zahtevi, da volitve, še posebej lokalne volitve, upoštevajo eh, to idejo legitimne, legitimne zastopanosti. Kompromis številka 4 govori o Republiki Srpski. Večkrat smo že o tem govorili. Govorili smo o referendumu, ki bi škodil evropski poti države. Več predlogov sprememb so politične skupine uložile na temo boja proti eh, korupciji. To je zelo občutljiva eh, tema, na to neodvisnost pravosodja, boj proti organiziranemu kriminalu in tako naprej. Vsakič, ko govorimo o eh, korupciji, sam ustrajam, da je to težava, s katero morajo opraviti politične stranke. Znebiti se morajo korupcije. Vir korupcije je namreč nažalost ravno v političnih strankah. devetnajst kompromisov eh, imamo, tako da ne bom na dolgo in počes govoril o, o vseh. Omenil pa bom številko enajst, ki izpostavlja nekatere ukrepe, ki jih je treba sprejeti na področju človekovih pravic govorimo naprimer o boju proti diskriminaciji, sodba uh, eh, Strasburskega sodišča v dveh zadevah še vedno ni bila upoštevana. V kompromisu 16 pa je govora o eh, svobodi izražanja in o svobodi medijev, ustrajamo pri neodvisnih medijih in eh, profesionalnih medijih. javne RTV hiše so v zelo slabem, nespremljivem finančnem eh, sredstvu, eh, stanju in to je eh, treba razrešiti. Upam, da bomo glasovali, izglasovali močno, jasno poročilo, ki bo pomagalo Bosni in Hercegovini. Hvala. Also erst mal sehen. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Hvala poročevalcu za dobro poročilo. Veseli me, da poročilo odraža napredek, ki ga je dosegla Bosna in Hercegovina v zadnjih eh, mesecih. Izpostavlja tudi ukrepe, ki jih mora država sprejeti, zato da naredi korak naprej eh, na tej poti v smeri pridružitve Evropske unije. Vse to gre z roko v roki eh, z napredkom na tej evropski eh, poti. Bosna in Hercegovina mora reformirati pravosodje in izboljšati boj proti korupciji. Poročilo pa pravilno izpostavlja eh, določene posamezne teme. Neizvajanje sodbe Sejdič Finči je še vedno rezultat eh, je še vedno eh, dis, diskriminatorno in eh, naš glavni cilj je, da spodbudimo Bosno in Hercegovino, da postane država, ki je vključujoča za vse državljane, ne zgolj za nekatere segmente družbe. Izpostaviti je treba tudi pomen medparlamentarnega sodelovanja z zunanimi organi. Upam, da bo ACPC tako sprejel eh, svoj poslovnik. Hvala. Gospod Kan. You, Najlepša hvala, gospod eh, predsedujoči. Najprej bi se rad zahvalil kolegu Kristjanu Predi za upravljeno delo. Hvala tudi za eh, oblikovanje kompromisov. Večino naših predlogov sprememb so upoštevali kar se tiče boja proti korupciji, zagotavljanje vključujočega izobraževanja za vse otroke, krepitev zaščite eh, manjšin, še posebej eh, skupnosti LGBT eh, in medijski pluralizem. Predlagamo pa glasovanje po delih pri prelogu spremembe 109. Predlagamo da črtamo besedo tri ustanovne skupnosti in drugi. To je, eh, to odraža Daytonski mirovni sporazum in je bilo vključeno tudi v drugih delih eh, poročila, ampak v kontekstu novega, eh, nove volilne zakonodaje bi to morali črtati. Vedno smo ustrajali pri tem, da eh, omejitve glede na kraj bivanja in eh, druge omejitve ne morejo držati eh, vode. To je na vzkrižju sodbami Sejd Fenci in Zornič in če želimo biti dosledni, potem moramo uporabljati v beseditev vsi državljani v novi volilni zakonodaji. Razen tega pa menim, da je to eh, poročilo, ki ga bodo lahko podprli vsi, izpostavlja napredek eh, države in izpostavlja tudi tiste točke, kjer je treba še eh, izboljšati trenutno stanje. Ta parlament mora biti objektiven in jasen pri eh, oblikovanju takšnih poročil, pri tem moramo ustrajati, zato moramo spoštovati vse državljane in vse politične stranke Bosne in Hercegovine. V eh, naši skupini smo še vedno zavezani k eh, napredni politični prihodnosti te države in zato smo zavezani vsem prebivalcem države. Much, First... Najlepša hvala gospod predsedujoči. Rada bi se opravičila v imenu gospoda Radoša, kolega iz skupine Alde. Rada bi se zahvalila poročevalcu gospodu Predi za 19 kompromisov, hvala tudi poročevalcu Musenci za dobra pogajanja. Še enkrat bi rada čestitala Bosni in Hercegovini za uložitev prošnje za eh, članstvo v Evropski uniji skupina Alde podpira evropsko prihodnost Bosne in Hercegovine, podpira uh, Bosno, Hercegovino, uh, Bosno in Hercegovino kot članico Evropske unije. Država je naredila veliko napredka, ampak stanje je še vedno precej zapleteno. Ni jasno, kako bo deloval mehanizem koordinacije. V državi je uh, veliko težav. Eh, država se sooča zelo zapleteno strukturo delovanja in to so glavni izzivi, s katerimi se država sooča, še posebej kar se tiče povezovanja z Evropsko unijo. Sam proces eh, pridružitve bo pripomogel k razreševanju teh eh, vprašanj, s katerimi se sooča Bosna in Hercegovina. Radi bi izpostavili 84.500 eh, notranje razseljenih oseb, eh, radi bi spostavili tudi številne begunce v sosednjih državah, v Evropi in po svetu. In pa veliko število eh, izginulih oseb. Napredka, kar se tega tiče, ni. Oblasti morajo poskrbeti za sodelovanje med dvema skupnostima in uh, narediti več na tem področju. Hvala. Gospod Šoltes. Vani, najprej bi se želel zahvaliti reporterju gospodu eh, Predi in ostalim poročevalcem v senci za sodelovanje in konstruktiven dialog prejšnji teden eh, na našem sestanku. Eh, debata, ki smo imeli, je bila zelo zanimiva. Nekatere stvari smo dorekli, nekatere ne. Torej, Bosna in Hercegovina je država, ki se sooča z veliko težavami in problemi od boja proti korupciji, organiziranemu kriminalu, eh, pomankanju svobode medijev eh, in izražanja, visoke stopnje brezposelnosti, slabše ekonomske situacije v državi od eh, željene, ki seveda posledično vodi do bega možganov in pa seveda tudi eh, glede neodvisnosti sodstva in pravosodja in eh, bili smo pozorjeni na primer eh, Radončić, ki je trenutno aktualen v, v Bosni, ki naj bi bil po mnenju nekaterih tudi politično motiviran, kar seveda lahko vrže tudi kakšno senco na vprašanje o neodvisnosti sodstva. Lahko bi naštel še katero od težav, ki pesti Bosne in Hercegovine, vendar ne želim biti preveč eh, negativen. Eh, mislim eh, in cenim, da se je poročevalec gospod Preda trudil predlog besedila resolucije usmeriti, kolikor se le da pozitivno in mislim, da smo se trudili doseči tudi ostali poročevalci v senci. Pozdravljam tudi to, da je Bosna in Hercegovina februarja predložila uradno prošnjo za članstvo v Evropski uniji. Mislim, da kljub težavam s podbudo in pomočjo EU je lahko v situaciji eh, je lahko situacija v Bosni in Hercegovini boljša, se izboljša in se popravi, eh, vendar jim seveda pri tem moramo eh, nuditi pomoč. Bi pa na tem mestu želel povedati še nekaj o kompromisnih amadmajih. Moram reči, da smo pri večini uspeli doseči konsens političnih skupin, medtem ko je nekaj kompromisnih amadmajev, s katerimi se žal ne moremo strinjati in jih ne podpiramo. To posebej velja za kompromis številka 3, ki dodatno podara in poziva k ukrepitvi etničnega principa v državi. Mnenje pa smo, da se ne sme delati razlik med konstitutivnimi narodi in postalimi državljani Bosne in Hercegovine. Omenjeno eh, je tudi kontradiktorno z sodbama Sejdić Finčić, ki jo je sprejelo Evropsko sodišče za človekove eh, pravice in eh, mislim, da morajo inštitucije Bosne in Hercegovine prevzeti dožnost reševanja omenjenega vprašanja, pri tem pa jih moramo podpreti in jim stati ob strani tudi v Evropskem parlamentu, kar pa vsekakor ni mogoče, če podpiramo zgolj etnični pristop. Ker država še vedno ni implementirala omenjenih sodb, s tem bi jih kontinuirano eh, diskriminira državljane in posledično vira pristopne procese v Evropsko unijo. To smo večkrat ponovili tudi na sestanku pričevalcev v Senci, vendar žal glede tega nismo dospeli najti kompromisa in če bo to ostalo v besedilu resolucije tudi jutri, Eh, potem na eh, glasovanju mi takšne resolucije žal ne bomo mogli eh, potrditi in podpreti. In še nekaj poleg tega bi še opozoril na madman številko 18, ki govori o okoljsevarstvenih problemih. Tega besedila smo sicer veseli in ga podpiramo, vsekakor pa se ne strinjam s tem, da se kot glavno okoljevarstveno problematiko navaja zgolj in samo bosanski brod, ker ni edini okoljevarstveni problem v državi, ker potem takem lahko mi naslednje leto z veseljem priskrbimo celoten seznam težav, ki se nanaša na okolje, ki obstaja v BIH, da jih lahko vključimo v besedilo resolucije naslednje leto. Hvala. Gospod Plenković. Lepa gospodine predsjedavajući, prije svega želim čestitati naš... Hvala lepa gospod predsjedavajući, dovolite da najprej čestitam kolegi Kristjanju Predi, poročevalcu in vsem ostalim, ki so sodelovali v dogovarjanju in um, pogovar, pogovorih med uh, poročevalci v senci, pa tudi koordinator gospodu Piculi, ki v veliki meri sledi besedilo Evropske komisije. Najpomembneje je, da se osredotoča oziroma obvešča um, čas Od tedaj, ko je bilo to poročilo objavljeno, glede na dejstvo, da je 15. februarja Bosna in Hercegovina dala članstvo za eh, eh, Evropsko unijo. Mislim, da je pomembno sporočilo svetu, pa tudi komisiji, ampak predvsem nizozemskemu predsedstvu sveta. Torej, to sporočilo je, da je naj obdela oziroma procesira prošnjo za članstvo na način, kot predvideva um, 96. člen in četrti odstavek um, tega člena glede za prošnje, torej da se ta zahteva oziroma ta prošnja obravnava kot že obstoječa prošnja, brez kakršnega koli uh, odlašanja na svetu. Torej, še v času nizozemške evropskega predsedovanja naj bi svet dal mandat Evropski komisiji glede tega, kako naj bi začela pripravljati stališče o tem članstvu. Kajti um, glede na stabilizacijsko pridružitveni sporazum, ki je ključni instrument za izvajanje reform v Bosni in Hercegovini, bo to ob tem sporazumu še dodatna spodbuda vsem ustanovam v Bosni in Hercegovini za to, da se izvajajo reforme. Gre za proces, ko države članice sprejemajo in podpisujejo SPS. Ta je zelo zapleten, ampak potem stopnja angažiranosti uh, v tisti državi, ki želi pristopiti Eh, k Evropski uniji je potem takoj veliko večja. In jaz mislim, da je to v Bosni in Hercegovini ključno, kajti evropska pot za Bosno in Hercegovino je izjemno pomembna ne le za dobrobit njenih državljanov, ne le zaradi eh, izvajanja gospodarskih in socialnih reform, temveč dobesedno eh, je to pomembno za obstoj Bosne in Hercegovine, za njeno funkcioniranje in za preprečevanje vseh tendenc, ki bi vodile k separatizmu in nacionalizmu nacionalizmu, internacionalizmu. Tako sem zadovoljen z številnimi kompromisnimi predlogi sprememb na podlagi predlogov sprememb, ki so bili predloženi. Slišim, da je gospod Kan kot lani imel določen pridržka glede omembe ustanovnih eh, narodov. Mislim, da smo zdaj že tradicionalno eh, v razkoraku konceptualnem razkoraku glede tega, kaj piše v ustavi Bosne in Hercegovine in tega, kaj, so, kaj je realnost in kaj bi nekatere politične skupine v tem parlamentu želele videti kot realnost. Zato se mi zdi zelo pomembno, da na ravni Evropskim parlamenta konsolidiramo stališče, da se bodo spoštovale vse ustanovne določbe Uh, ustanovnih narodov v, Evrops v Bosni in Hercegovini, da bodo ti omenjeni v naših stališčih, kajti ta, to sporočilo je izjemno pomembno. Uh, tudi takrat, ko se govori o prihodnih ustavnih reformah. Veseli me, da je komisar Han danes v Sarajevu. Njegov um, sestanek z uradniki v Sarajevu bo nedvomno pozitivno vplival na nadaljni proces reform. Nedvomno bo to spodbudilo politiko približevanja, hkrati pa bo na začetku eh, novega mandata gospoda Izetbegoviča dal zagon, tako da bo kot prej gospod Čovič, gospod Izetbegovič tudi stopal naprej po evropski poti. Zato je zelo pomembno, da se koordinacijski mehanizem na vseh ravneh oblasti eh, dosledno izvaja. Izpostavil bi še ključno vprašanje vračanja pregnanih in beguncev um, v Bosno in Hercegovino, še zlasti pa bošnjakov in hrvatov na ozemlje, Republike Srpske. Tukaj eh, so dosežki pod pričakovanji, vem, da obstajajo napori, tukaj cenim eh, prizadevanje gospoda Čordaša, ampak eh, s pomočjo mednarodne skupnosti bi bilo treba tukaj spostaviti varnostne, finančne in druge predpogoje, tudi s pomočjo Evropske unije in njenega finančnega programa, da se ta proces izvaja bolj učinkovito in da postane vidnejši. Tako pričakujem, da bo v nadaljnih pogovorih med eh, političnimi akterji dosežen eh, dogovor glede novega volilnega sistema, kajti to je predpogoj za dobro funkcioniranje države. Prav tako upam, da bo kmalo tudi v dogovorih z Evropsko komisijo najdena rešitev za protokol v okviru uh, eh, SPS, ki bo upošteval pridružitev Hrvaške k Evropski uniji, tako da se bodo ta vprašanja, ki so zdaj izpostavljena že dve leti in pol. Jaz mislim, da bomo mi, uh, tako jaz kot vsi ostali poslanci iz Hrvaške, storili vse, da bi se Bosna in Hercegovina čim hitreje, čim bolj učinkovite in čim preje lahko pridružila k Evropski uniji. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Hvala, gospodine predsedniče. Nakon... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Po teh eh, pogovorih bi želel um, pohvaliti napore gospoda Deprede za dovolj objektivno in uravnoteženo poročilo o napredku Bosne in Hercegovine v preteklem letu. To poročilo je bilo tudi predvsej posebno za državo Bosna in Hercegovina. Naj omenim, da je pred letom dni bila podpisana zavezanost in obveza vseh voditeljev BIH glede njihove pripravljenosti za reforme. Po večletnem odlašanju je to uh, privedlo do tega, da se je končno uveljavil tudi stabilizacijsko pridružitveni sporazum. Potem se je eh, leto zaključilo z vlaganjem prošnje za polnopravno članstvo in to je zelo pomembno za prehod te države iz Dejtonske v bruselsko fazo. Torej v poročilu je omenjen napredek, vendar pa seveda omenja tudi določena področja, kjer je treba zabeležiti konkretne rezultate, da bi lahko uh, prošnjo za članstvo ocenili kot uspešno. Komisar Han danes torej obiskuje Sarajevo, zato zdaj pričakujemo končni sporazum o vzpostavitvi učinkovitega koordinacijskega mehanizma. Druga dva ključna predpogoja za napredovanje pa je celovita izvajanje reformne agende in uh, prilagoditev stabilizacijsko pridružitvenega sporazuma. Ti dve uh, vprašanje treba še rešiti. Tukaj so seveda še drugi vidiki, ki odlašajo cenzus, torej podpis uh, prebival, uh, prebivalstva v državi. Na državni ravni tukaj pogrešamo strategijo, s pomočjo katere bi lahko država, člani, država uh, Bosna in Hercegovina črpala sredstva za izgradnjo Um, prometne in energetske infrastrukture. Tudi korupcija še naprej obstaja, uh, sistemska uh, težava, treba je zagotoviti tudi zaščito za žvižgače in uh, drž pravno državo je treba zaščititi na vseh ravneh treba je otreti pot političnim, ustavnim in drugim volilnim reformam, tako da bo Bosna in Hercegovina lahko postala učinkovita država, ki utemeli na načelih federalizma, enakopravnosti in enakega položaja vseh njenih državljanov. Kot vodja delegacije Evropskega parlamenta za Bosno in Hercegovino mi je žal zaradi tega, ker ni uh, Eh, bilo mogoče eh, ustanoviti skupnega parlamentarnega telesa med Evropsko unijo in Bosno in Hercegovino. Vendar pa nismo mogli dopustiti, da bi se dejtonske pogodbe, ki vključujejo etnični senzus, vključile v naš poslovnik. Upam, da bomo že na naslednjem sestanku meseca maja lahko sprejeli skupni poslovnik, tako da bomo z našim delom lahko prispevali k skupnemu cilju, namreč evropski prihodnosti Bosne in Hercegovine. Hvala lepa. Zelo na kratko bi podprl kolego Kana, našega poročevalca v Senci. Govori o imenu celotne politične skupine, ko, eh, je, ko pove, kako um, pomembna je obeseditev uh, ustanovni narodi. Poslušal sem gospoda Plenkoviča in gospoda Predo. In moja politična skupina je resnično skušala najti kompromis, ki bi sprejemljiv za vse politične skupine. Po eni strani želimo zagotoviti, da se spoštuje Dayton in ustavna določba, kot jo je omenil gospod Plenkovič. Po drugi strani pa želimo zreti v čas, ko se bo Bosna in Hercegovina pridružila Evropski uniji, ne pa, eh, da se oziramo nazaj v čas glede tega, kaj je bilo dogovorjeno v Daytonu. Prejšnji teden smo se sklenili, da v Evropskem parlamentu ne bomo vključevali uh, ustanovnih uh, narodov, vemo pa, da se določeni uh, politi, uh, dolični člani uh, odbora in tudi določene politične skupine s tem ne morejo strinjati. Gospod Kan skuša torej vključiti to besedite v to poročilo, zato da bi ponazoril, da se mi gibljamo v smeri uh, soglasja, tako da bi naš odbor celoti lahko soglasno podporo to poročilo. Želimo pa, da se omejimo tukaj zgolj na eno sklicevanje na ustanovne člane, ne pa da to vedno znova izpostavljamo. Sedaj, ko ste poslušali to razpravo, želim, da ugotovite, da je moja politična skupina spremenila stališče, da si želimo. Poli, um, um, soglasja oziroma kompromisnega stališča. Zato upam, da ne boste razumeli, da se tukaj uh, zoprstavlja ena politična skupina vsem ostalim, kajti dejansko si resnično želimo tukaj doseči um, kompromisa, kajti načeloma moramo že povedati različnim narodom v Bosni in Hercegovini, da same najdejo ustrezno rešitev. In mislim, da moramo tukaj pravzaprav dati izgled kot Evropski parlament in njim pokazati, da mi znotraj Evropskega parlamenta takšen Eh, takšen kompromis smo sposobni eh, sprejeti. Hvala lepa. Sedaj pa dajmo besedo komisiji. Hvala lepa. Zelo nakratko se bom oglasil na to temo ustanovnih narodov. Komisija je tolmačila prošnjo za članstvo Bosne in Hercegovine tudi kot jasno zavezo, da se od Daytona pride k Bruslju. Uh, To pomeni, da, bi, da naj bi se zmanjšali etnični elementi in da bi se okrepili državljanski elementi v ustavi. Če se pretirano izpostavljajo ustavni, ustanovni narodi in vsi mehanizmi blokiranja, ki so s tem povezani, ki vodijo do nefunkcionalnosti države, to je vsekakor nekaj, kar je treba preseči, če bo Bosna. Uh, um, dejansko stopile na pot proti Evropski uniji. To je naše stališče, torej pretirano izpostavljanje uh, ustanovnih narodov vsekakor ni nekaj, kar bi si želeli na poti od Daytona proti Bruslju. Dayton je treba preseči, sicer Bosna kot prihodna članica bo, uh, Evropske unije ne bo sposobna delovati. Hvala. Hvala vam. Gospod Preda. <coughs> Non, j'avais entendu Schaffhauser. Slyšel sem Schaffhauser. No, kakorkoli že. Hvala. Hvala za vse prispevke. Težko je nekako skleniti to razpravo. Ugotavljam, naslednje. Lani smo se vsi odločili, da nekako na stran damo to razpravo o eh, politični reformi, o pravosodni reformi. Osredotočili smo se bolj na socioekonomske reforme. Naši eh, prijatelji socialisti eh, imajo radi takšne stvari, takšne obeseditve sedaj govorimo o sklicu na ustanovne narode, ustanovne eh, skupnosti, kar je del te ustavne strukture po eni strani. Po drugi strani pa v državi že dolgo obstaja vizija o eh, političnem in ustavnem napredku. Sam sem pozdravil napredek v eh, skupini socialistov. In eh, ponovno imamo ta sklic na ustanovne narode. Richard Howitt je uporabil uh, ta argument, češ, da je dovolj, da uh, imamo v besedilu zgolj en sklic na neko točko. Uh, sam bom uporabil uh, takšen argument v pogajanjih socialisti v drugih primerjih. Ponavadi socialisti eh, želijo eno samo stvar trikrat, štirikrat v besedilu, tako da te bom držal za besedo, Richard. No, sedaj bo vse odvisno od eh, glasovanja, bomo videli, kako pogost bo ta sklic na ustanovne narode. Glavna težava pa je ta, po mojem mnenju, da nažalost vso to delo blokirajo, kot je dejal gospod Picula. Blokirane so določene prakse in uh, vse to kaže na dejstvo, da izgubljamo veliko časa s tem. Uh, podatki, ki so zbrani, uh, v popisu prebivalstva niso popolnoma eh, jasni, niso popolnoma stotni. In vprašanje je, kaj narediti. Eh, lahko se sklicujemo na ustavni in eh, sekundarno pravni red, tolmačiti eh, ustavo eh, Bosne in Hercegovine, eh, Eh, ni preprosto. Mislim, da vse skupaj ne moremo uh, minimizirati na zgolj sledenje nekimi, nekim eh, etničnim uh, načelom. O tem je govorila tudi komisija. Mislim, da nek uh, preprost sklic na to beseditev eh, usta, eh, ustanovni narodi ne predstavlja etnizacije eh, te politike. Mislim, da moramo govoriti odkrito o teh zadevah, drugače bomo pristali v težavah. Veselim se že glasovanja jutri in še enkrat bi rad povedal, da se zahvaljujem vsem političnim skupinam za eh, uložen trud. Hvala za vaše delo pri pripravi teh kompromisov. Kot sem že dejal, smo imeli 169 predlogov sprememb, v kompromis eh, se, pa smo jih vključili 115, kar ni slabo. Mr. Plenković hat gegen die Vorschrift noch einmal. Gegen, äh, gospod Plenković je na no, kljub predpisom že znova prosil za besedo. Hvala. Če smem samo komentirati to vprašanje, ki pravzaprav ni tehnično vprašanje, ampak je zelo politično vprašanje. Celoti se strinjam s tem, kar je povedal poročevalec Preda, ampak če se smem samo sklicati na to, kar je, sklicevati na to, kar je povedal predstavnik komisije, seveda trdo delamo, da bi privedli Bosne in Hercegovine iz Daytona v Bruselj. In to počnem verjetno prav enako zauzeto kot vi vsak dan, ampak bil bi vesel, če bi nam lahko več povedali o tem, kakšno bo danes sporočilo gospoda Hana v Sarajevo, namesto da tukaj omenite eh, vprašanje ustanovnih narodov in ga zanemarjate, kot da je um, marginalno, pa ni, ker je zelo pomembno ustavno vprašanje. In zelo um, Vesel bi bil, če bi dali tudi uh, mandat svetu, da se začnejo tukaj uh, pogovori, kajti vaša komisija je bila zelo, zelo veliko pomoč pri pripravi uradne prošnje za članstvo. Bosne in Hercegovine in veste, da to ni bila že vnaprej dobljena bitka. Um, torej, z veseljem spremljamo, da komisija trdo dela na tem, da bi se naredila pot od Daytona v Brusel, ampak mislim, da je to treba početi ob spoštovanju vseh ljudstev in narodov, ki so naredili to državo, to kar je. Hvala lepa. Mislim, da je vsekakor eh, očitno, da Dayton ni več eh, nekaj, kar lahko omogoča uh, pot naprej. Dayton je zadošal za to, da se je končala vojna, vendar pa z Daytonem ni mogoče oblikovati prihodnosti te države. Tako da mislim, da smo očitno v procesu, um, ki bo omogočil delovanje Bosne in Hercegovine če se ta prehod iz Daytona v Bruselj ne bo naredil, mislim, da ni velike možnosti, da bi Evropska unija postala članica. Upam, da je to dovolj jasno. Tukaj ne smemo posredovati nekih lažnih upanj tam, kjer niso opravičena. In mislim, da ne bo to um, odražalo ne želje sodelovanja in angažirasti Evropske unije, če določeni problemi ne bodo rešeni na drugi strani. Že v preteklosti določene rešitve niso bile uh, narejene, določene naloge niso bile opravljene in to je treba prav tako zelo jasno izreči. Pa še neko mestno opombo oziroma pripombo bi imel, pravkar sem prebral sporočilo. Eh, ruskega časopisa Izvestja, ki je provladni časopis. V njem piše, da naj bi Evropski parlament aprila organiziral konferenco na Krimu. Naj samo povem, da tu ne gre za delegacijo Evropskega parlamenta, temveč, da so to pos, po, določeni posamezniki, ki pa so tudi uh, poslanci Evropskega parlamenta. Vsekakor pa se ne smejo podati tja oziroma nahajati tam v funkciji poslancev Evropskega parlamenta. Tako da upam, da bo to ustrezno zapisano tudi na naši spletni strani, tako da bo to posem jasno. Prav? Najlepša hvala. Lahko pridemo na naslednjo točko na dnevnem redu. Točka šest je to. torej nova inovativna strategija za trgovine in investicije. Naprej usmerjena. Skratka, čudim se temu naslovu. Ne vem, kakšna bi lahko bila nekdanja uh, strategija usmerjena v prihodnost. <laughs> Tokija Safi je naša poročevalka na to temo. Izvolite, beseda je vaša. Skratka, gre za novo prihodnost, usmerjena in odzivna strategija za trgovine in naložbe. Kolege. Hvala lepa, gospod predsedajoči, dragi kolegi. Trgovinska politika Evropske unije je del zunanje politike Evropske unije. Eh, za njo naj bi eh, zagovarjali tudi vrednote Evropske unije imamo novo trgovinsko politiko Evropske unije, ki je bila objavljena 14. oktober lani. Sama sem eh, poročevalka za to v prihodnost smerjeno in inovativno strategijo eh, za trgovino in ulaganja. Osredotočila se bom na vidik zunanje politike in pa na mednarodni okvir. Vsak eh, odstavek se osredotoča na eno izmed pomembnih tem. Potrebno je povdariti eh, tudi potrebo po doslednosti med zunanjo in pa trgovinsko politiko Evropske unije, predvsem, ko gre za temeljne vrednote Evropske unije. Poleg tega je potrebno pri eh, podpisu trgovinskih eh, sporazumov upoštevati okoljske norme Evropske unije. Enako velja tudi za načelo trajnosti. Evropska komisija mora nadaljevati z prizadevanji pri zagotavljanju preglednosti. 55 predlogov sprememb je bilo uloženih in pripravili bomo 14 eh, kompromisnih predlogov sprememb, ki bodo vključevali temeljne pobude upam, eh, da bodo druge poslanske skupine eh, podprle to poročilo. Zahvaljujem se poročevalcem v Senci za dobro sodelovanje in z veseljem bom prisluhnila vašim pripombam. Hvala lepa. Predsedujoči ni vključil mikrofona, zato ga tolmači žal ne slišimo. Grazie, sostituisco. Gospod Panceri, hvala lepa, nadomeščam kolega Bonifeja, ki se opravičuje za današnjo odsotnost. Zahvaljujem se poročevalki gospe Saifi za dobro in uravnoteženo besedilo. Še prav posebej podpiramo mednarodno trgovino kot instrument eh, evropske diplomacije. Za trgovinsko politiko moramo braniti temeljne vrednote Evropske unije in pa podpirati trajnostni razvoj. Evropski parlament eh, mora eh, preveriti veljavnost trgovinskih sporazumov, potem pa seveda pomembno vlogo igra Evropska komisija, ki mora zagotoviti preglednost teh pogodb. Devet predlogov sprememb smo uložili. Uh, Želeli smo izpostaviti nekaj specifičnih točk in eh, nanašajo se na tri temeljne točke. Eh, človekove pravice, pravice zaposlenih in pa mednarodni okvir. Kar zadeva človekove pravice, eh, gori predvsem za zdravje in pa za enakopravnost za vključovanje e, potrebujemo zavezujoča pravila na tem področju. O tem je odločal tudi e, parlament marca, kar zadeva e, pravice zaposlenih. Smo poudarili spoštovanje temeljnih pravic zaposlenih in sodelovanje z mednarodno organizacijo za delo. Pomembna je tudi izmenjava informacij in usklajevanje za strani Evropske komisije. Eh, in še tretjič, da želeli smo dati večji eh, poudarek eh, večfranskemu pristopu. To pomeni, da je potrebno našo trgovinsko politiko povezati z razvojno politiko. Poleg tega pa je potrebno spoštovati sporazum, ki je bil sprejet lani decembra v sporazumu z Andoro skoraj da vsi eh, predlogi so bili vključeni v eh, kompromisne predloge sprememb in zato se zahvaljujem kolegici oziroma se poročevalcu Senci zahvaljuje kolegici Sajfi za konstruktiven pristop. Na ta način smo izboljšali besedilo, ki je bilo eh, že na začetku zelo dobro. Hvala lepa. Najlepša hvala. Jaz bi rad dodal samo tole. kompromis 13. Izvoz orožja. To je stara želja Evropskega parlamenta. Izvoz orožja mora biti na, evropsk, na ravni Evropske unije prepovedan. Torej, kodeks ravnanja Evropske unije za eh, Izvoz orožja bi moral biti zavezujoč in to mora biti naša uh, zahteva. Torej, ta kodeks mora postati zavezujoč. Gospa poročevalka, mogoče bi lahko to vključili v kompromisne predloge sprememb. Ja, hvala lepa. Želi še kdo besedo, ne? Gospod Sajfi, želite še kaj dodati? Ja, čisto na kratko, gospod predsedujoči. Kar zadeva vašo zahtevo, si bom to ogledala, je pa to nekoliko zapletena tema. Rada bi se zahvalila gospodu Panceriju, res smo imeli dobro sodelovanje na tem področju in veliko zahtev skupine SND smo uspeli vključiti v kompromisne predloge sprememb. Torej, najlepša hvala. Hvala lepa. S tem je seja zaključena. Se vidimo jutri.